hanno votato tutti? ste vsi oddali svoj glas? mora kdo še oddati svoj glas? kateri od poslancev? Iskrutatori hanno votato. So tudi člani volilne komisije oddali svoje glasove? Tale urne chiedono ancora 5 minuti di tempo. Torej, še 5 minut časa imamo za oddajo glasov.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 Volilna komisija pa se bo sestala v dvorani R1 in preštela glasove. Prekinjam zasedanje, nadaljevanje zasedanja bo objavljeno na ekranih.